in gospodje. Iz sredozemlja eh, smo ponovno dobili žalostne novice. Pred libijsko obalo se je potopila ladja z begunci v nedeljo in še vedno pogrešajo 400 beguncev. Med njimi je tudi zelo veliko Eh, mladih, eh, moških in cela vrsta mladoletnikov. Bojim se, da je večina izgubila življenje. To bi bila ena izmed najhujših nesreč z begunci po oktobru 2013. Mi eh, smo v teh težkih trenutkih z mislimi pri družinah žrtev in na tem mestu bi omenil reševalne sile, ki delajo v težkih pogojih. Zahvaljujem se jim za njihova prizadevanja. Ob tej tragediji ostajamo brez besed in vidimo, kako nestabilna je situacija v Libiji in Siriji in v drugih državah iz katerih prihajajo ti ljudje in za te države potrebujemo politične rešitve. Gospe in gospodje, v preteklem tednu so italijanski reševalci rešili iz morja več kot 6000 oseb. Evropska meja na sredozemlju je najbolj uh, morilska meja. Uh, Na svetu eh, več kot 3000 ljudi je izgubilo življenje v preteklem letu, ko so poskusili prečkati sredozemlje. Takoj bomo tudi imeli minuto molka za žrtve, vendar, gospe in gospodje, eh, tega ne morem prebrati, ne da bi vas spomnil na Naslednje. Na tem mestu sem stal 7. oktober 2013 in sem prosil za minuto molka za žrtve iz Lampeduze. 15. septembra 2014 sem prosil za minuto molka za 200 uh, eh, migrantov, ki so se utopili. Uh, eh, 12. februarja 2015 sem prosil za eh, minuto molka za 300 uh, migrantov, ki so se utopili. In danes ponovno stojim in počnem isto. Rad bi vam povedal, da se mi to ne zdi dostojno. Sožalje z žrtvami je globoko, vendar mi ne moremo delati tako naprej. Ne moremo imeti minute mavka za stotine mrtvih, ne da bi spreminjali nič pri problemu samem. Zato ne pozivam samo nas in drugih institucij Evropske unije, pozivam zlasti tudi države članice Evropske unije, ki imajo svojo migracijsko politiko. Ta migracijska politika mora zagotavljati boljšo zaščito eh, beguncev in problemov se je treba lotiti bolj učinkovito. Razpadle države na mejah Evrope so razlog za ta beg in mi moramo storiti vse za to, da pomagamo ljudem v sili. Je pa tudi naša dožnost, kolegice in kolege, da storimo vse, kar je v naših. Eh, močeh, da se pravzaprav lotimo razlogov. Ko sli govorimo o žalostnih novicah, želim spomniti tudi na napad 2. Eh, aprila, ko je zločinska eh, organizacija na severu Kenije eh, ubila 148 študentov in študentk. To ni prvič, da ta teroristična skupina Al-Shabaab napada nedolžne ljudi, ki eh, so drugačne miselnosti. Eh, in prizadet sem eh, zaradi tega, ker se sistematično preganjajo kristijani. V mislih smo tudi pri teh ljudeh, pri družinskih članih in prijateljih žrtev. Ljudje so deloma težko ranjeni in želim jim čim hitrejše okrevanje in tu moramo pravzaprav tudi storiti vse, kar je v naših močeh, da pomagamo. Boj proti eh, terorizmu ni boj samo proti teroristični organizaciji. Tu gre za boj za obrambo naših fundamentalnih temeljnih pravic. Če se odpovemo tej eh, bitki, se odpovemo tudi eh, civilizatorični podlagi naše družbe. Zaradi tega vas prosim, da ostanemo in se spomnimo vseh žrtev. Vielen Dank. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, prosili so me in to bom eh, storil po eh, našem spominu, da je v Siriji blizu Jamuka, blizu Damaska, že več kot dve leti 18 tisoč eh, civilistov, 3500 eh, otrok med njimi eh, obkoljenih. Situacija v taboru je katastrofalna. Večina ljudi je odrezana od zunanjega sveta. Manjka vsega, vode, živil, medicinske oskrbe. Tudi tu pravzaprav vidimo, da islamska država in druge milice eh, jemljajo ženske in otroke za talce, zlorabljajo jih eh, kot človeške ščite. In čeprav vem, da s tem ne moremo razrešiti problema, pozivam v imenu nas vseh vse udeležene, zlasti vojaške eh, strani, naj pustijo pri miru ženske in otroke, naj jim eh, dajo varen prehod, eh, naj organizacije Združenih narodov do, pustijo dostop do tabora, da bo eh, zagotovljena osnovna oskrba. Eh, pomoč za palestince v, eh, na bližnjem vzhodu je organizacija, ki se najbolj ukvarja s tem in eh, ta prejema tudi pomoč Evropske unije in prav gotovo Eh, se strinjate, da UNRWA potrebuje eh, našo polno podporo. Upam, da eh, nam ne bo treba imeti minute molka za umrle v taboru Jarmuk na naslednjem plenarnem zasedanju. In zaradi tega vas vse prosim, zlasti kolegice in kolege, ki lahko neposredno vplivajo na mednarodne organizacije, da pomagajo tu. Najlepša hvala za.